je tudi potrjeno. Kar zadeva dnevni red. Dame in gospodje, dokončni osnutek dnevnega reda, ki ga je sprejela konferenca predsednikov 9. decembra v skladu s členom 137 poslovnika, je bil objavljen. Kar zadeva ponedeljek in torek, ni nikakršnih predlogov za spremembo dnevnega reda. Kar zadeva sredo, skupina Evropske ljudske stranke krščanskih demokratov prosi za to, da bi dodali poročilo gospoda Sajerja o nadzorovanju izvajanja pooblastil eh, komisije strani držav članic V imenu predlagatelja ima besedo gospod Sajer. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Kot ste dejali, naša skupina prosi, da bi na dnevni red uvrstili še uredbo o izvedbenih aktih. To je nekoliko narodno, kajti tu ne gre le za zahtevo naše skupine, ampak tudi več drugih skupin, ki podpirajo to zamisel eh, v okviru odbora za pravne zadeve. Kar zadeva to vprašanje, smo bili soglasni v odboru. Rad bi vas spomnil, spoštovani kolegi, da je mineva leto dni od vstopa veljavo Lizbonske pogodbe in eh, ta uredba o izvedbenih aktih je nekaj, kar smo zdaj uspeli doseči po letu težkih pogajanj na področju, kjer imamo nove delegirane akte in nove izvedbene akte, ki so ključnega pomena za naš parlament. Po letu dni, torej mislim, da lahko v polni meri začnemo izvajati to pravico in zato se mi zdi dobro, da bi uspeli to vprašanje obravnavati že zdaj in to uredbo tudi sprejeti. Prav tako bi rad eh, povedal, kot kolegi vedo, da so bile razmere v svetu zelo težavne. Imeli smo dve manjšini, ki sta blokirali predlog, zato je ta akt še posebej občutljiv, delikaten in zato je pomembno, da ga čim prej sprejmamo. Vse pravice parlamenta so upoštevane v tem poročilu in zato bi tudi prosil za podporo ostalih skupin. Predsednik, hvala lepa, spoštovani poročevalec. Podpora temu predlogu, gospod Svoboda. Hvala lepa, predsednik. Ja, nekako ne nasprotujemo temu, da bi to uvrstili na dnevni red, bi pa vendar rad opozoril na to, da v nekaterih odborih Eh, nekatere skupine, ne le naša, ima pomisleke, kar zadeva eh, konkretno ureditev. Dejstvo je, da potrebujemo eh, rok za uložitev predlogov sprememb, da bomo potem lahko v četrtek najkasneje glasovali. Bi pa rad povedal, da so določene stvari še odprte in mislim, da ne moremo kar tako vnaprej reči, ali smo za ali ne. Razprava mora še slediti, nimamo pa nič proti temu, da to uvrstimo na dnevni red. Predsednik, dobro, vse je pripravljeno z vidika izpolnjevanja pogojev, če bo glasovanje seveda pozitivno. Na to bomo še morali počakati. Kdo bi rad spregovoril proti temu predlogu? Nihče. Dobro. Glasujemo. Kdo je za ta predlog? Hvala lepa. Proti? Hvala. Vzdržani. Hvala. V sredo bomo torej imeli razpravo o tem poročilu, v sredo, plenarno zasedanje v sredo bo torej trajalo do 21. ure, zvečer na mestu 20. ure in 30 minut. Rok za amandmaje pa je sreda 15. december ob 10. uri zjutraj. Sreda ob 10. zjutraj, rok za amandmaje. Glasovanje pa bo potekalo v četrtek. Hvala lepa. Naslednji predlog je predlog skupine socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu in zdaj gre za to, da bi dodali še ustna vprašanja svetu in komisije v zvezi z gospodarskim upravljanjem in členom 9 Lizbonske pogodbe. Predlog bo predstavila gospa Trautmann v imenu skupine socialistov in demokratov. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Dejansko si naša skupina želi, da bi ponovno uvrstili na dnevni red ti dve ustni vprašanji, ki zadevata poročilo namenske skupine gospoda Van Rompoja in pa šest zakonodajnih svežnjev komisije, kar zadeva ekonomsko oziroma gospodarsko upravljanje. Najprej iz čisto institucionalnega razloga. Člen 9 Lizbonske pogodbe nam, nam reč daje ta pooblastila, da lahko izvajamo horizontalno socialno klauzulo, eh, posebej presoje socialnih vplivov, ko gre za velike, pomembne direktive, velike odločitve, ki imajo dolosežne posledice za naše državljane. Gospod John Monk, eh, predsednik Evropske konfederacije sindikatov, je že izpostavil svoje pomisleke, eh, kar zadeva vpliv na plače in pokojnine zaposlenih. Eh, zato v imenu naše skupine prosimo, da uvrstimo to na dnevni red, kajti ko govorimo o reguliranju trgov, ne smemo govoriti zgolj o trgih, ampak moramo urediti tudi življenja naših sodržavljanov kot zaposlenih in upokojencev. Tako da upam, da boste potrdili ponovno uvrstitev tega vprašanja na dnevni red. Hvala lepa. Želi kdo podpreti ta predlog z izjavo? Kdo torej podpira ta predlog? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Svet, komisija in parlament, vse tri institucije morajo seveda imeti ustrezne odnose in si izmenjevati tudi poročila, zato podpiram predlog kolegice. Hvala. Eh, hvala lepa. Bi kdo rad spregovoril proti temu predlogu? Kdo je proti? Ne vidim, da bi kdo želel spregovoriti proti, torej kar glasujemo. Kdo je za ta predlog? Dvignite roko, prosim. Hvala lepa. Proti? Hvala. Vzdržani? Sprejeto. Predlog je torej sprejet. Ti dve ustni vprašanji boste torej uvrščeni na dnevni red v sredo popovdne. Glasovanje bo zato trajalo približno do 21. ure. S tem je torej dnevni red dokončno potrjen, kajti za četrtek ni predlogo za spremembo dnevnega reda. To torej pomeni, da je dnevni red dokončno potrjen. Prehajamo na prvo točko na dnevnem redu danes in sicer enominutni govori. v skladu s členom 150 poslovnika. Spoštovani kolegi, tisti izmed vas, ki morda ne želite ostati v